Spomnim, eh, da pri tej razpravi ne bo proste razprave in eh, tudi ne bomo sprejemali vprašanj v okviru modrega kartona. V eh, imenu eh, sveta eh, dobi besedo gospa Lukaševica. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani poslanci. Preden preidem na to točko dnevnega reda, naj povem, da je to zadnje zasedanje eh, Evropskega parlamenta v času latvijskega predsedstva. Moja država danes obhaja eh, pomemben eh, dogodek, eh, gre za poletne slovesnosti. Da bi počastila ta dogodek, pa eh, tudi glede na to, da je to zadnje zasedanje, bom govorila v svojem maternem jeziku. Latvijsko predsedstvo je izjemno eh, veselo, da lahko sodeluje pri tej razpravi na temo priprav eh, na Evropski vrh. To je zelo pomemben dogodek za Evropski semester. Zadnji dnevni red Evropskega sveta je bil izjemno natrpan. Predsedniki vlad in držav se bodo tokrat pogovarjali o migracijah, o varnostnih vprašanjih in o gospodarskem upravljanju. Preden eh, spregovorim o podrobnostih, bi vas rada obvestila o neuradnem, eh, neuradni seji predsednikov vlad in držav eh, Evropske unije. Ta seja je bila organizirana na pobudo Donalda Tuska. Šlo je za zagotovitev večje jasnosti, kar zadeva situacijo v Grčiji. Predsedniki vlad in držav so izmenjali mnenja o situaciji v Grčiji. Poleg tega so razpravljali tudi o napredku v pogajanjih med Grčijo in pa eh, med eh, mednarodnimi posojilodajalci. Predsednik Tusk je želel eh, spremeniti dinamiko trenutnih pogajanj, želel je zagotoviti. Uh, nov eh, pozitiven zagon eh, za pogajanja. In to se je tudi dejansko zgodilo. Kot je povedal predsednik eh, Tusk, je novi pristop grške vlade do mednarodnih posojilodajalcev korak v pravi smeri, vendar pa je pomembno, da obljubam sledijo tudi konkretna dejanja. Premije eh, Cipras in pa mednarodni posojilodajalci tesno sodelujejo tako, da bi danes zvečer lahko bili doseženi rezultati in eh, da eh, bi bil sprejet končni načrt reform, ki bi ga lahko predstavili predsednikom vlad in držav jutri. Spoštovani poslanci, naj se vrnem k dnevnemu redu Evropskega sveta. Začela bom z migracijami. To bo zagotovo ena izmed najpomembnejših točk, eh, o kateri eh, bo svet razpravljal jutri. Kot vsi zelo dobro vemo, je že aprila 2015 Evropski svet sprejel eh, odločitev glede izrednih ukrepov, ki bi lahko zagotovili nove reševalne akcije na morju in ki bi nam omogočili bolj učinkovit spopad z tihotapci. Številni v Evropskem parlamentu ste bili mnenja, da zaključki zasedanja Evropskega sveta takrat niso bili zadovoljivi. Naj povem, da ni bila naloga Evropskega sveta, da bi takrat rešil vse težave na področju migracij. Torej nobenih eh, hitrih rešitev ni pričakovati. Potrebujemo dolgoročne rešitve, ki pa jih lahko najdemo le z ciljno usmerjenim in celovitim pristopom, eh, ki se tudi ustrezno izvaja. In to postopoma. Jutrišnja razprava v okviru Evropskega sveta eh, bo naslednji korak pri izvajanju tega načrta. V času od aprilskega zasedanja sveta sta svet in komisija močno prispevala k iskanju rešitve. Predsedstvo skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropsko komisijo je predsedniku Evropskega sveta predložilo akcijski načrt za izvajanje odločitev, ki so bile sprejete aprila. Evropska komisija je objavila poročilo o evropskem programu eh, na področju migracij. Svet je že začel z delom na posameznih področjih, začeli eh, pa smo obravnavati tudi posamezne vidike, izvajanja eh, strategije. Jutri eh, se bomo osredotočili predvsem na tri vidike te politike. Prvič, eh, vračanje in reintegracija oziroma preseljevanje in reintegracija, drugič vračanje in ponovn sprejem in tretjič sodelovanje z uh, državami izvora in pa z tranzitnimi državami. To je celovit pristop, ki bi omogočil zaščito vseh tistih, ki to zaščito potrebujejo. Hkrati pa to ne bo zadostovalo. Potrebujemo tudi učinkovit sistem vračanja nezakonitih priseljencev. Nobena skrivnost ni, da trenutno eh, v okviru komisije eh, potekajo razprave o preseljevanju beguncev. Včeraj je potekala razprava v e, svetu za zunanje zadeve. In rečeno je bilo, da je potrebno najti ravnotežje med solidarnostjo in pa prevzemom e, odgovornosti. To je ključen pomen. E, To je ključen eh, problem eh, politike Evropske unije na področju migracij. Potrebno je najti rešitve. Potrebujemo ustrezen mehanizem, ki nam bo omogočil, da se odzavemo na to izjemno situacijo. Hkrati pa moramo zagotoviti pomoč tudi tistim državam, eh, ki se v prvi vrsti srečujejo z tem problemom najdi odgovore na pomembna politična in tehnična vprašanja. Mnenja držav članic eh, glede delovanja Evropske unije se razhajajo. Čeprav posebej, ko gre za vprašanje, kaj naj bi, storila, eh, kaj naj bi storile posamezne države članice. Evropski svet mora poskrbeti za eh, sprejetje odločitev, kajti Področje migracij je ključno področje, kjer je potreben uravnotežen pristop in kjer eh, hitre rešitve na žalost niso mogoče. In še nekaj informacij. Mačarska ne bo več izvajala dublinskega sistema. Eh, to ni nobena rešitev. Eh, enostransk ki sprejem te odločitve ne bo prinesel nobenih rezultatov, le skupaj in z izvajanjem prava Evropske unije bomo lahko našli rešitev. Kot sem dejala, je še prav posebej pomemben celovit pristop eh, in eh, zato eh, potrebujemo kratkoročno podporo in pa dolgoročne rešitve. Izzivi na področju migracij bodo ostali na našem dnevnem redu eh, še dolgo in delo se bo nadaljevalo tudi po zasedanju tega Evropskega sveta. Spoštovani poslanci, naslednja točka na dnevnem redu sveta bo varnost. In seveda varnostni izzivi. Zunanja in notranja varnost Evropske unije se sooča z velikimi izzivi v eh, zadnjem času. Evropa in svet sta se precej spremenila. Trenutno živimo v precej drugačni geopolitični situaciji kot v preteklosti. Evropski svet si bo ogledal, kaj je bilo storjeno na področju zagotavljanja notranje varnosti. V času latvijskega predsedstva eh, je bilo narejenega veliko na področju okrepitve varnosti. 16. junija je Evropski svet potrdil eh, obnovljeno eh, Evropsko varnostno strategijo. Tudi prispevek Evropskega parlamenta smo upoštevali. Dosegli smo napredek na številnih področjih, recimo na področju izmenjave informacij med pristojnimi organi držav članic. 1. julija pa bo pričela delovati tudi eh, skupina Evropske unije za pregled vsebin na spletu. Poleg tega pa moramo okrepiti tudi varnostni nadzor na zunanih mejah Evropske unije. Nadaljevati moramo z delom eh, na področju direktive o izmenjavi podatkov o potnikih in Evropski svet je prosil Evropski parlament eh, za eh, stališče, tako da bi lahko pričeli z trialogom. Tudi na področju migracij predsedstvo sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje in Predložili bomo poročilo o tem, kaj je eh, bilo storjenega na področju boja proti terorizmu. Kar zadeva zunanje vidike, bo Evropski svet razpravljal o skupni eh, zunanji in varnostni politiki in eh, ocenili bomo, kakšen je bil napredek od decembrskega zasedanja Evropskega sveta. Ta razprava bo potekala v precej drugačni situaciji. Izzivi so se spremenili in dogovorili smo se, da bomo pričeli z eh, novo upar, operacijo UNAFOR MED, eh, z novo operacijo v okviru uh, skupne evropske varnostne in obrambne politike. In uh, visoka predstavnica za zunanje zadeve bo morala predstaviti ustrezno strategijo za vzpostavitev te uh, skupine. To je ključnega pomena kajti boriti se moramo tudi za ozaveščanje, tako da bi preprečili napačne informacije strani eh, drugih oseb in organizacij. Izivi kažejo, da moramo sodelovati, če se želimo soočiti z novimi varnostnimi grožnjami. Zaradi tega pozdravljamo odločitev z dne 18. maja, odločitev, ki je sprejel eh, Svet za splošne zadeve gre za eh, soočanje eh, z eh, grožnjami in predlogi na to temo naj bi bili pripravljeni do konca tega leta. Svet smo prosili za mobilizacijo instrumentov Evropske unije. Te teme bodo ostale na dnevnem redu Evropskega sveta tudi v prihodnosti. Spoštovani poslanci, seveda, tokrat bo bodo na agendi tudi gospodarske teme, na dnevnem redu tudi gospodarske teme. Številke kažejo, da se situacija izboljšuje, gospodarstvo naj bi zraslo za 1,8 odstotka in v prihodnjem eh, letu eh, celo 2,1 odstotka. Raven brezposelnosti se je znižala. Pozitivne. Eh, rezultate smo dosegli zaradi eh, zunanih eh, vidikov, pa tudi zaradi izvajanja nove politike. Vendar pa moramo seveda zagotoviti trajnostno rast in pa dolgoročno rast. Pri usklajevanju gospodarske politike oziroma v evropskem semestru, ki se je pravkar zaključil, smo se osredotočili na tri prioritete, na vlaganja, na izboljšanje davčne politike in v skladu z eh, temi priporočili eh, so bili sprejeti tudi zaključki eh, sveta za splošne zadeve. Žal imamo tehnične težave, zato govorca ne slišimo dobro. Turpinot par ekonomiku, ir jāuzsver, ka. Ja. <laughs> Če slišite tolmačenje, potem lahko nadaljujemo. Šlo je za tehnični problem.

Godate deputati, kaj je vesmine? Spoštovani poslanci, kot sem že omenila, smo sedaj pri gospodarskem upravljanju, ker je ena izmed prioritet latvijskega predsedstva, da zagotovi uspešno izvajanje evropskega semestra v novi obliki. Specifične analize posameznih držav so bile že eh, objavljene in podana so bila tudi preporočila priporočila specifična za eh, posamezne države. To pa seveda zahteva tudi izvajanje strukturnih reform. Te reforme so ključnega pomena, če želimo izboljšati konkurenčnost evropskega gospodarstva in če želimo zagotoviti oživitev evropskega gospodarstva. Latvijsko predsedstvo je zagotovilo temelje za razpravo o izvedbi najpomembnejših strukturnih reform in svet je storil veliko tudi na področju zagotavljanja predpogojev za uh, zagotavljanje trajnostne rasti. V izjemno kratkem času smo se dogovorili o eh, Evropskem skladu za strateško vlaganja in prisrčno se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji eh, za vsa prizadevanja, ki se bodo upam, da zaključila s pozitivnim glasovanjem danes zvečer. Evropski svet eh, se je v preteklih mesecih eh, močno posvetil tudi izkoriščanju potencijala eh, notranjega trga. Želimo odpraviti ovire na notranjem trgu in tudi ovire na enotnem digitalnem trgu. Vemo, da če se ne bomo prilagodili eri digitalizacije, potem bomo izgubili delovna mesta in tudi ogrozili lasno konkurenčnost. Digitalna tehnologija je ključnega pomena na področju vlaganj in pa gospodarske rasti in to je izpostavil tudi svet ministrov za splošne zadeve. Strategija enotnega digitalnega trga je zato ključnega pomena in eh, Evropski svet bo temu posvetil usredno, eh, ustrezno pozornost. Pričakujemo, da bo Evropski svet zagotovil nadaljne vzpodbude za sprejem najpomembnejših pravnih eh, aktov na področju notnega trga. Latvijsko predsedstvo si prizadeva, da bi doseglo napredno, napredek na področju uh, varstva osebnih eh, podatkov, uh, na področju zagotavljanja varnosti omrežja in posredovanja informacij na spletu. Seveda bo svet posvetil uh, prav posebno pozornost za okrožitvi uh, Evropske gospodarske in pa monetarne unije. Objavljeno je bilo poročilo petih predsednikov in Evropski svet bo imel prvo razpravo na to temo. V času eh, luksemburškega predsedstva pa se bo nadaljevalo delo na tem področju in sicer v različnih formacijah sveta. Poročilo zagotavlja različna priporočila za obvladovanje dolga za upravljanje eh, gospodarske in monetarne unije. Predsedniki vlad in držav bodo o tem razpravljali jutri. Sedaj pa bi že rada uh, eh, nakratko predstavila uh, jutrišnjo razpravo. Veliko bo namreč novih idej uh, za vzpostavitev trajnostne rasti. Veliko bo potrebno uh, storiti za zagotavljanje uh, Eh, boljše konvergenčnosti. Razlike med eh, državami članicami namreč lahko eh, ogrozijo prihodnost Evropske unije. Spoštovani poslanci, kot lahko vidite, je dnevni red prihodnega Evropskega sveta izjemno natrpan z pomembnimi in aktualnimi temami. Z veseljem bom prisluhnila vašim komentarjem in vašim predlogom. Veselim se že konstruktivne razprave. Najlepša hvala. Hvala lepa predsedujoči sveta, gospe Kalini Lukaševici, sedaj pa dobi besedo podpredsednik Evropske komisije, gospod Franc Timmermans. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa um, državna sekretarka, gospe in gospodje poslanci. Ko je predsednik Juncker 15. junija lani spregovoril pred tem parlamentom, je rekel, da je eh, njegova glavna naloga, da se gradi mostove v Evropi. In to je zelo evropska naloga, tudi gradnja mostov med Evropo in drugimi državami. Zato ga danes tudi ni tu, kajti trenutno gradi mostove z Grčijo. Torej vse, kar smo delali vse te mesece in te zadnje tedne z Grčijo, je bila gradnja mostov kajti namen Evropske unije ni, da izključuje, temveč da vključuje. In v Evropi vse temeli na stalnem dialogu, ki temeli na razumevanju in pa vzajemnem spoštovanju. In to ni vedno enostavno, to ni vedno mirno, ampak eh, rezultate dosežemo takrat, ko sta obe strani pripravljeni na gradnjo mostu in moramo najti še ta teden sporazum z Grčijo. Nimamo več veliko časa in moramo resnično narediti vse, kar je za to mogoče. Ne moremo več zavlačevati. Moramo odgovoriti na pričakovanje Grkov, ki trpijo. In eh, sam, pa tudi predsednik Juncker, komisija misli na te Grke. Treba jim je pomagati, da se borijo proti brezposelnosti, proti prekariteti in treba jim je zagotoviti prihodnost na zdravih temeljih. To pomeni, da moramo vsi prevzeti odgovornost. Grška vlada, Evroskupina, Evropski parlament, Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija. Vsi moramo narediti vse, kar je v naših močeh, da se Grčiji omogoči nov začetek naložbe, rast gospodarstva in to zahvaljujoč tako reformam, ki jih mora narediti, kot tudi Evropi. Torej, takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za sporazum, je komisija pripravljena ponovno aktivirati 35 milijard evrov evropskega proračuna za pomoč Grčiji. Predsednik Juncker bo ponudil rešitve za črpanje strukturnih skladov in pa evropskih naložb in to tako, da bodo pomembne vsote lahko takoj že zagotovljene s predhodnim financiranjem dosegljive za realno gospodarstvo. Torej potrebujemo pogoje, ki bodo za vse uh, sprejemljivi in prepričan sem, da bo to tudi rezultat Evropskega sveta v prihodnih dveh dneh. Torej, gradnja mostov je to, čemor moramo posvetiti naše napore v času tega vrha. Torej, glede priseljevanja, svet je o tem že govoril in tu je resnično tisto področje, kjer se mora izkazati evropska solidarnost. In eh, včeraj sem na svetu na to temo ustrajal. In včasih smo presenečeni, ko vidimo, s kakšno lahkoto nekatere države zahtevajo solidarnost in kako so plašne po drugi strani, če je treba solidarnost izkazati. Vsi vemo, da gre tu za urgentno situacijo, za humanitarno krizo in vsi se moramo s tem soočiti na tak ali drugačen način. Vsi bomo s tem soočeni slejko prej. In eh, to smo povedali in to je tudi dobro. Sedaj pa moramo najti rešitve glede uresničevanja te solidarnosti, da ne bo šlo zgolj za prelivanje krokodiljih sovs ob vsaki tragediji. Torej Evropa mora zagotoviti tudi svoje vrednote torej minutni mok ni nekaj, čemur mora slediti na to meseci ali tedni mavka, ko je treba ukrepati. Torej, moramo dati roko tem nesrečnim ljudem, ki zapuščajo svoje države, ki iščejo mednarodno zaščito, do katere imajo pravico. Torej tu gre za vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva. Prav tako moramo jasno pokazati tudi solidarnost do držav članic, ki so pod hudim migracijskim pritiskom, tu imamo v mislih zlasti Italijo in Grčijo, jutri bo to morda kdo drug, V vsakem primeru potrebujemo mehanizme solidarnosti in sedaj jih moramo uresničiti. Moramo delovati skupaj in ne eden proti drugemu. Sedaj, ne jutri. Ljudje še vedno umirajo v sredozemlju. Bodimo jasni. Ne govorimo o kvotah, ko govorimo o ljudeh. To je nesporazum. Govorimo o načinu, kako porazdeliti te ljudi po Evropi in vsi moramo biti solidarni. Predsednik Juncker bo zagovarjal predloge komisije v zvezi z preseljevanjem, kajti to je pomembno za dobro ravnotežje med solidarnostjo in pa potrebami posameznikov. Rečeno je bilo in to večkrat, mi tega ne želimo, ampak nikoli pa nam ni bila ponujena nobena alternativna rešitev. In ustrajam, ustrajam na tem, treba je to porazdelitev izvesti na temeljih, ki bodo učinkoviti, kajti izkušnje kažejo, da če se to dela na prostovoljni osnovi, potem to ne deluje. Torej potrebno bo, da se do konca meseca julija dogovorimo glede praktičnih vidikov solidarne in pravične porazdelitve med državami članicami in da te ukrepe sprejemamo čimprej, kajti stroški našega nedelovanja bodo zelo visoki tako za nas kot za priseljence. Potrebujemo solidarno Evropo in če sedaj ne bomo solidarni, bomo zanikali naše vrednote, vrednote, ki so za nas zelo pomembne. Torej, vemo, da imamo države, ki imajo opt-ine, opt-oute, ampak Evropa je verodostojna takrat, ko zaščiti najbolj in ko je solidarna in enotna. In vesel sem, da Irska, pa tudi Norveška, Švica in Lichtenstein, da so se vse te države zavezale, da bodo sodelovali pri tem mehanizmu porazdelitve. In eh, vabimo tudi druge države, da se po njih zgledujejo. Torej moramo biti širokogrudni do tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, istočasno pa moramo biti trdni glede tistih, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite in ki nimajo nobenega razloga za to, da ostanejo v Evropi. In zato smo tudi okrepili politiko na področju vračanja. Torej potrebujemo človeško podporo azilni politiki, ampak ta izgublja na verodostojnosti, če prihaja do tovrstnih zlorab. Torej, v tem smislu se moramo zadeve lotiti z obeh strani. In ker ne gre samo za to, da se borimo proti simptomom krize, moramo tudi okrepiti naše sodelovanje z izvornimi državami, zato da se lahko borimo proti razlogom te krize. Torej, tu gre za revščino, za vojno in to v Libiji, Siriji, v Iraku in po Afriki. Tudi tu moramo graditi mostove. Potrebujemo več sodelovanja, več deljene odgovornosti, boljše sodelovanje z našimi afriškimi partnerji. In prav tako morajo države članice povišati pomoč eh, državam v razvoju in to za nič cela sedem odstotkov in ne jutri ali prihodni mesec, danes. Glede obrambe. Torej, če pomislimo na Ukrajino, Sirijo, Bližnji vzhod, Severno Afriko, torej naša soseščina je vedno bolj nestabilna in ranljiva. Morali bi biti zelo naivni, da bi lahko mislili, da bo Evropa še naprej lahko samo mehka moč. Ne moremo imeti mehke moči brez trde moči. Potrebujemo integrirane obrambne zmogljivosti in tudi tu gre za vprašanje verodostojnosti. Ne gre za to, da se čez noč zgradi evropsko vojsko. To je eh, star evropski projekt, dolgotrajen projekt. Prav tako pa tudi ne gre za to, da bi želeli v Evropski uniji narediti nek protiprojekt NATO. Nismo konkurenti, smo partnerji in moramo delovati skupaj in usklajeno. To, kar potrebujemo na področju obrambe, je okrepljeno sodelovanje, kot to predvideva tudi Lizbonska pogodba. Torej gre za to, da delamo več skupaj in da smo bolj učinkoviti, kot če delujemo ločeno po nacionalnih ločnicah. Torej več kot 80 odstotkov naložb na področju obrambe se porabi na nacionalni ravni. Torej, že iz proračunskih razlogov bi bilo treba graditi mostove. Potrebujemo več sodelovanja torej pri raziskavah in razvoju, pri trgih eh, na področju obrambe, zato da lahko zagotovimo, da se ustrezno odzovemo na skupne izzive. Prav tako je treba graditi tudi mostove v prihodnost, se pravi graditi skupne skupno um, monetarno finančno politiko, davčno politiko. Vemo, da je evro z eh, tega vidika ključen. Brez eh, evra bi, eh, bi imeli situacijo, ki bi bila še hujša, ampak istočasno pa evro zahteva od nas, da vzpostavimo ustrezne politike, politike, ki bodo zagotovile eh, konkurenčne trge, polno zmogljivost na področju zaposlovanja, rast in razvoj. In torej vse to so cilji, cilji tega predloga in čeprav razumem tudi angliško tolmačenje deluje. Torej gre za program petih eh, predsednikov, kajti eh, predsednik Junker je želel tudi vključiti predsednika Šulca. Torej, eh, tu imamo tudi časovnico za um, monetarno unijo in gospodarsko unijo in eh, nekatere pobude je treba takoj uresničiti. Torej, prvi ukrepi bodo lansirani že 1. julija 2015, bojo več časa in eh, poročilo daje jasno usmeritev državljanov in pa uh, um, gospodarskim eh, akterjem in pa daje zaupanje v skupno valuto. Torej gre za program, ki se začne danes do leta 2017, ki temelji na obstoječih eh, instrumentih in obstoječih eh, pogodbah, zato da se lahko dopolni finančno unijo, monetarno unijo in pa tudi odgovornost za to ekonomsko in monetarno unijo. To bo omogočilo tudi eh, širše zastavljene dejavnosti za konvergentne procese in na koncu zadnja faza pa bo omogočila jasen okvir za vse države, ki imajo skupno valuto. Torej, na pameten in meren način je treba po etapah vzpostaviti finančno, ekonomsko, proračunsko in politično unijo. In to ni cilj, ki bi bil sam, se, sam sebi namen. Gre za odgovor na pričakovanja državljanov in tudi na pripravo unije za svetovne izzive, kajti Evropa je več kot samo eh, skupen eh, trg. To je veliko bolj ambiciozen in širši projekt eh, za svoje državljane, pa ne samo za svoje državljane. Vandaag is in. Hvala lepa. Sedaj pa bom nadaljeval v maternem jeziku. Danes je na nizozemskem umrl slavni pevec Tilnao in na koncu bi ga rad citiral, kaj ti njegov znani vers ustreza tudi Evropskemu svetu in duhu, ki bi se naj uveljavil v Evropskem svetu. Citiram vsak je državljan sveta in svet je del vseh. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola al imenu skupine ELS dobi besedo gospod Weber. Eh, Hvala lepa, predsedujoči, podpredsednik, predstavnik Evropskega sveta, kolegice in kolegi. Rad bi se omil na dve točki danes, o katerih bodo gotovo najbolj razpravljali v Evropskem svetu. Prva točka je evroobmoče, naša valuta v evroobmočju in seveda še prav posebno Grčija. Evropska ljudska stranka želi obdržati Grčijo v evroobmočju. Čutimo, da so razmere resne v teh dneh, da je potrebno sprejeti težke odločitve in da ima Jean-Claude Juncker polno podporo svoje skupine pri pogajanjih. Naj izpostavim tudi, da smo krizo, ki smo jo doživeli že pred petimi leti kot finančno in monetarno krizo, nekoliko ponosni kot evropejci na to, kar smo dosegli na Cipru, Portugalski, Španiji, na Irskem. To so štiri države, ki so bile programske države, sedaj pa niso več, niso več v programu pomoči in so na dobri poti. Sedaj ostaja še Grčija in to je veliko vprašanje, ki ga moramo razrešiti ta teden. Najprej naj izrazim frustracijo, koliko časa smo porabili Mesece smo zapravili na tehnični ravni. Govorili smo, pleteničili, nič ni išlo iz tega, veliko časa smo porabili, zato ker Grčija, nova grška vlada ni bila pripravljena predlagati novih predlogov. V ponedeljek je, hvala Bogu, uspelo dobiti novo besedilo. In mislim, da je sedaj potrebno po prvih petih mesecih komunistične vlade pogledati, kaj je ta nova politika dosegla. dejali so, da so prevzeli bankrotirano državo in da bodo sedaj vse skupaj ponovno izgradili. Poglejmo si, januarja smo bili v razmerah, ko je bil lahek, pre, majhen presežek v proračunu Grče. Sedaj se je to stopilo in je spet nastal primankljaj. Pokojnin konec meseca ne bo več možno izplačati. Januarja je bilo tako, da smo imeli rahlo rast po letih katastrofalnega ekonomskega razvoja. Januarja smo imeli rahlo rast. Kaj imamo zdaj? Močno recesijo. Nihče več ne investira v Grčijo. Imeli smo banke, ki so bile koliko toliko stabilne. Danes pa so grške banke pred tem, da jih tako rekoč izropajo državljani, saj dvigujejo svoje hranilne vloge v velikem obsegu. In sedaj, ko govorijo, da morajo bogati plačati v Grčiji. Kaj se je zgodilo v teh petih mesecih? Sedaj končno bi naj bogati plačali od te države, ki je uničila državo v teh mesecih in to moramo jasno povedati. Spoštovane kolegice in kolegi, to je bilanca stanja, pregled stanja po petih mesecih Ciprasa. Kljub temu si prizadevamo, se pogajamo. Pogojevanje za ELS pomembno, kajti Grčija potrebuje načrt, kako iziti iz te negativnosti, ki jo je tam opaziti. Zato zahtevamo program dogovora z upniki, ko bomo potem konec koncev imeli dobro perspektivo za Grčijo. Naj dodam, da morajo sedaj delovati Atene. Atene morajo posredovati rešitve za predloge za rešitve. samo podpisa Ciprasa in Varoufakisa ne bosta zadosti, da bi si spet pridobili zaupanje evropejcev. To je položaj, v katerem smo. Kljub temu in v naši skupini je veliko zafrustriranih zaradi obnašanja grške vlade, vendar pa vseeno počnemo vse, kar je v naši moči, da bi Grčija ostala v evromočju. To smo dolžni Grkom, ne vladim. V zadnjih dneh jih je tisoče demonstriralo na ulicah Aten, želijo si pomoči Evrope, želijo si ostati v evromočju in mi v ELS smo na strani teh ljudi. Spoštovane kolegice in kolegi, še druga točka. Tema migracije, o katerih je že bilo govora. Potrebujemo zakonite poti za Evropo, prav, še prav posebno za tiste, ki potrebujejo našo pomoč. Kar se tiče premestitve sirskih beguncev, to je dober predlog, predlog komisije. V bistvu tega nihče ne more zavrniti. Zato podpiramo komisijo da ostane odločna in da zahteva pomoč za sirske begunce, ki so jih tako predelili v UNHCR. Prav tako pa je za ELS pomembno, da če si ogledamo številke in tudi zlorabe, ki smo bili priča v zadnjih letih, dve tretjini vseh prosilcev za azil je bilo iz zavrnjenih v zadnjih letih. Kaj to pomeni? jasno moramo povedati, da mora Evropa delati na tem, da bo bolje varovala zunanje meje. Zunanje meje celine in tam lahko rečemo, ti lahko stopiš, ti pa ne, tisti, ki hoče nezakonito vstopiti. Po našem mnenju se ne sme zgoditi, da bi države kandidatke, kot je Srbija, proizvajale begunce, to so torej države kandidatke, s katerimi se pogajamo, zelo jasno moramo povedati, da morajo to biti varne tretje države. Tudi v Turčiji je tak primer. Tudi ti morajo prevzeti begunce, ki jih zavrnemo, prosilce za izjiv, ki jih zavrnemo. In gospod podpredsednik, tudi z afriškimi in azijskimi državami porekla se moramo bolj intenzivno pogovarjati, da bomo končno sklenili sporozume o vračanju. Potrebujemo ravnotežen predlog. Pomoč na eni strani, omejitev do ekstremov, na drugi strani Evropi, ki jih tudi poznamo, potrebujemo pa tudi varne meje, da se bomo lahko borili proti zlorabam. Hvala lepa. E e v imenu socialistov in demokratov dobi besedo gospod Pitela. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, dragi kolegi. Hvala lepa latvijskemu predsedstvu za opravljeno delo. Danes bi z veseljem pokomentiral končni rezultat eh, pogajen na temo Grčije. Namesto tega pa se žal pogovarjamo o tem, ali bo do kakšnega rezultata sploh prišlo. Eh, to je le ponavljanje stare zgodbe, ki se je začela že prej, ponavljala potem aprila in eh, zdi se, da smo sedaj na pravi poti, ampak kljub temu še slišimo kritične pripombe. Mednarodni denarni sklad eh, izpostavljajo posamezniki iz desnice in eh, močno cenim eh, kolego Manfreda Weberja. Ampak kar naprej govorite, da mora Grčija podati nove predloge. Ampak predlogi so pred nami, zahvaljujoč predsedniku Evropske komisije, gospodu Junkarju. Zahvaljujem se komisiji, da je delovala odgovorno. Ampak na kaj zdaj čakamo? Mislim, da je to že enostavno smešno. Gre za nekaj potkov davka na dodano vrednost in zato smo pripravljeni postaviti pod vprašaj celotno prihodnost evra. Kaj pa se gremo? Če eh, želite odkloniti pomoč eh, milijonom Grkov, eh, potem vam moramo žal povedati, da to ni prav. Vlada je izvoljena z strani naroda in sedaj ne odločamo o Ciprasovi vladi, ampak odločamo o rešitvi grškega naroda, govorimo o rešitvi celovitosti evroobmočja tehnični pogovori eh, se zavlačujejo in zavlačujejo. In uh, to predstavlja grožnjo birokratske Evrope brez prave vizije. Hvala lepa, gospod Timerman. Spodali ste uh, dober uh, govor, enoten, združujoč, ampak z vso iskrenostjo in pa tudi z veliko žalostjo moram reči, da tako zelo enotne niso države članice v svetu. Nekatere države si prizadevajo, kot recimo Italija, druge, kot recimo Mačarska, pa postavljajo eh, zidove, zidove, ki naj bi jih obranili pred priseljenci. Gre za enostranske odločitve. In to se dogaja ravno eh, v državi, kot je Mačarska, ki je na lasni koži občutila, Eh, kaj se je dogajalo za železno zaveso. Odziv Evropske komisije je bil povsem pravilen. Le deloma eh, so države članice sprejele eh, pobude Evropske komisije, kot kaže 40 tisoč beguncev v Evropski uniji, ampak nažalost se ne moremo usredotočiti le na matematične enačbe, na izračunavanje. Ne moremo reči, da so nekatere države za solidarnost, so pa proti zavezojočim mehanizmom. Kaj pa sploh to pomeni? Povejte mi, prosim, kaj to pomeni? Kaj to pomeni, da naj ne bi imeli zavezojočih pravil? Pojasnite mi, kaj to pomeni. In tukaj govorimo o uh, tako zelo pomembni temi. Uh, In pri tej temi se zatekamo k matematiki, k besedam, namesto da bi se posvetili vsebini in pokazali, da smo sposobni voditi Evropo. Če nismo sposobni voditi Evrope, zakaj se potem pritožujemo zaradi uspona populistov? To je rezultat pomankanja naše vizije če se ena država bojuje proti drugi, če, si, če ena država nasprotuje drugi, potem to pomeni, da nimamo prave evropske vizije. Če bi evropsko vizijo imeli, potem bi rezultat, rezultate že zdavnaj dosegli. Jasno je potrebno povedati. Ta dvorana, je tudi na to temo zmeraj predstavila trdno stališče, z izjemo nekaterih manjših skupin, katerih eh, stališča pa ne podpiram. V imenu skupine EKR ima besedo gospod Kamal. Hvala lepa. Naj se tudi sam zahvalim latvijskemu predsedstvu za predsedovanje. Vem, da je to zadnji sestanek. Torej, ena od težav s konkurenčnostjo v Evropi je, da kakršnakoli že je težava, se zdi, da je vedno rešitev več zakonodaje in več Evrope. Mi v EKR se borimo proti birokraciji, ki omejuje podjetja pri ustvarjanju delovnih mest, pa sedaj govorimo o sredozemski krizi in o Grčiji na, sve, na svetu. In še seveda rešitev ni več birokracije, potrebujemo druge rešitve. Moramo poskrbeti za bolnika, to je grško ekonomija. Namesto, da mu damo zdravilo, vedno znova samo obvezujemo tega bolnika. In potem seveda to izgleda tako, da pač skušamo plačati za njihove dolgove. In potem počnemo to vedno znova in znova do naslednje grške krize in tako dalje. Torej, ko in če bomo dosegli dogovor, koliko časa bo minilo, da bomo spet tukaj v tej dvorani in se pogovarjali o istem vprašanju. Kako dolgo, dokler evro moče ne bo več imelo obvez in koliko dolgo koliko časa se bomo še pogovarjali o tej igri krivde, kdo je kriv. Nismo pošteni z grškimi davkoplačevalci, želimo jih sicer obdržati v evru močju, ampak potrebujemo bogatejših, urevnejše države. In veste, kako dolgo? Verjetno večno. In grška vlada mora odigrati svojo vlogo in tudi se obnašati odgovorno, kot so drugi že dejali. Čas je, da končamo s temi povoji in obvezami. Potrebno se je začeti držati pravil če si ogledamo krizo v sredozemlju? Nimamo enostavnega odgovora, čeprav smo slišali tudi drugače. Ne moremo spustiti notri vseh. Dokler ne bomo imeli strategije, bomo pač morali reševati ljudi v čovnih, nesrečne ljudi. In komisija je sprožila pomembno vprašanje. Tihotapljenje z ljudmi, procesiranje prošen in vračanje tistih, ki ne bežijo pred političnimi režimi v tretjih državah. Verjetno bi nekatere države lahko storile še več, da bi pomagale. Predlog o kvotnem sistemu je bila napaka. Namesto sodelovanja se predlaga koerzija. In namesto solidarnosti imamo sedaj polarnost. Namesto, da bi države sodelovale, imamo države, ki se prepirajo. Potrebno bo začeti sodelovati in olajšati trpljenje tistih, ki bežijo. Morali bomo obravnavati prave prošnje preden odidejo na nevarno pot in preden prevzamejo vlogo tihotapci ljudi. Kar se varnosti in obrambe tiče, sodelovanje o usklajevanju in ne združevanju, to mora biti načelo, ki je pomembno. Po državah, po različnih volitvah in kaj pravi EKR, Evropa ne more nadrevati tako kot do sedaj. Spremeniti se mora, tako kot je britanski premijer David Cameron podal predloga za reformo. To ni nekaj, kar si Britanija samo izbira, da bo bolje za njo. Ne, to je poskus, da resnično reformiramo EU. Morda bomo potem vsi mi se lahko bolje odvali na izzive na naših mejah, izzive tudi prek, z izzivi tudi prek meja. Hvala lepa. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali, parola l'onorevole Verostat. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod Verhofstadt. Hvala lepa. Najprej naj povem gospodu Timmermansu, da se mislite, da boste zapeli na koncu, pa potem niste. Torej, strinjam se z vami, kar ste dejali glede migracij in glede predlogov, ki ste jih podali. Edina točka, ki jo moram dodati, pa je, da morate biti dosledni pri tem. Dejali ste, kar ste dejali in to je res. Vendar pa to, kar vidimo na mačarskem in gospod Pitela je o tem govoril, je škandalozno kajti to je proti pravnemu redu EU, to je proti pri skupnemu pristopu in solidarnostnemu pristopu, ki ste ga zagovarjali tukaj v našem parlamentu. Upam, da boste potem na koncu razprav in naslednjih dneh jasno povedali, da je to, kar počne gospod Orban, proti pravilom Evrope in da to ne bo tolerirano. To moramo reči, kar se tiče Evrope. Drugič, Grčija. Mislim, da bomo dogovor dosegli. Druge možnosti ni, kot da se dogovorimo. Zato, ker je Grexit najslabša stvar za vse. Za Grke, kajti takoj bo prišlo de, do devalvacije. In spet bodo lahko kupovali manj, 30-40 odstotkov manj. In to je tudi slabo za Evropo in evromoče. Ker potem bomo de facto dejali, da evro ni stabilna valuta. Lahko stopate, izstopate, to je kot zabava, ko stopate in izstopate, vstopate, ko imate denar in stopite, ko denarja ni več. Mislim, da bomo torej prišli do dogovora, vendar pa ali bo to dolgoročna rešitev, bodimo iskreni. Govorimo o sedmih milijardah drugega svežnja. Ne govorimo o rešitvi za Grčijo, govorimo o tem, kako bomo dali teh zadnjih sedem milijard tega drugega svežnja. In vsi vemo, da bomo govorili tudi še o tretjem svežnju. To je jasno v prihodnosti. In nujno potrebno je najti temeljno rešitev za Grčijo, ker to ni temeljna rešitev, to, o čemer sedaj govorimo. Temeljna rešitev bo temeljila na dveh elementih. Najprej, v Grčiji morajo resnično končati s klientelistično politiko, ki jo imajo zmanjšati javni sektor in tega še niso storili. Ne gre za to, da bodo samo tukaj nekaj vzeli pri pokojninah, pri plačah. Gre za to, da bodo spremenili sistem. Sistem, ki tam obstaja in to vse ne s tem dogovorom, ki ga pripravljajo. In nadalje, strukturno rešitev potrebujemo za to, da bomo lahko obvladovali dolg v Evropi. Če bi že pred tremi leti začeli skladom za reševanje, bi to rešilo težave. Sedaj pa se ukvarjamo z državo, kot je Grčija, ki prosi za denar in potem drugi tudi pravijo, ne bomo dali denarja Grčiji, kaj smo pa mi dobili, zakaj pa mi nismo dobili enake pomoči v tem skladu za reševanje, bi vsi dobili enako pomoč v prihodnosti. In to bi bila prava pot. In potem končno o poročilu. Veseli me, poročilo o dokončanju Evropske monetarne in ekonomske unije. In mislim, da je to dobra podlaga, gospod Timmermans, ni še celovita, naprimer, sklada za reševanje o tem ni. Vendar pa to je dobra podlaga za začetek. In upam, da bomo v parlamentu lahko podprli ta pristop. Moram pa povedati še nekaj in to govorim tudi neposredno gospodu Piteli in gospodu Webru. Glasovali bomo, čez 4 ure, mislim da, čez 4-5 ur o poročilu Beres. O tem bomo govorili, potem bomo glasovali o tem. Vendar pa imam manj vizije kot eh, dokument petih predsednikov. Ta parlament, ki je vedno bil v prvih vrstah upravljanja, ekonomskega upravljanja, bo glasoval poročilo, ki ni niti blizu tem ambicijam moj bog, gospod Weber, saj vem, kako to deluje. Ja, ja, dogovorili ste se, bomo naredili to za manj pomembno in tako bo. Moram reči, da sem videl boljša poročila Pervanš, Beres. Seveda, to ni napaka Pervanš, Beres. Ni pa to vaše najboljše poročilo. Torej, pred glasovanjem bomo, gospod predsedujoči, zahtevali, da se to vrne v odbor, ker je noro in nekoristno o tem glasovati sedaj. In to povem vsem kolegom, še prav posebno ELS, da bi sedaj glasovali o poročilu, ki ga že ni več na mizi zaradi dobrega predloga predsednika Junkerja. V imenu skupine GUE-NGL dobi besedo gospod Papadimulis. Ti zeftera Ivan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V ponedeljek smo imeli napovedi in zdelo se je, da bomo prišli do rešitve grškega vprašanja. Sporočila evroobmočja, komisija je tudi pozdravila nov predlog Grčije in eh, rečeno je bilo, da smo blizu dogovoru. Sedaj, nenadoma, pa se začenja to od znotraj spodkopavati. IMF in nekatere konzervativne vlade, ki so v manjšini, kažejo, da si ne želijo dogovora, čeprav je to v skupnem interesu tako Grčije kot Evrope. Vendar pa želijo to spet spodkopati. Grke želijo ponižati, želijo podvomiti o potrebi demokracije pri nas. Grška vlada je v sodelovanju s komisijo pripravila predlog. Ta predlog zagotavlja urejen proračun s primarnim preseškom in tukaj izpostavljamo tudi reforme za boj proti birokraciji in korupciji. Tako bi torej končali s prezgodnim upokojevanjem ljudi. Ne bi se upokojevali že 50-letniki. To smo leta in leta imeli v Grčiji, vendar pa tega ni sprejela Siriza. To so sprejele druge vlade, gospod Weber. Sedaj je skrajni čas, da prispevamo vsi k rešitvi. tako da besedice Grexit ne bo več v našem besednjaku. Tako da bo potem Grčija in bodo Grki spet prišli na pot rasti. Skupaj s trojko ste vi na konzervativni obšli pravila Evropske unije in ste izvajali politiko, ki je pomenila 30 odstotno znižanje plač in pokojnin, brezposobnost pa se je potrojila. Recesija je zelo napredovala in tudi dolg se je zelo povečal. Sedaj potrebujemo pametno proračunsko politiko, pa tudi rast in trajnostno obravnavo dolgov. To moramo storiti skupaj z Evropo. Podali smo predloge, Vse smo storili, kar je bilo v naši moči. Sedaj pa nam IMF pravi, da to ni dovolj. Da je napak, ker želimo vzeti nekaj bogatim. Ampak v državi, kot je Grčija, kjer imamo zelo veliko brezposlenih in kjer je zelo veliko revnih, je to potrebno storiti. Nujno potrebujemo rešitev. In to je sedaj tudi možno storiti na podlagi tega, kar smo posredovali v ponedeljek. Gospod Timmermans, na tej podlagi je potrebno delati. Mednarodni monetarni sklad ne sme biti vedno v osrčju Evrope. Mi imamo svoje institucije za iskanje odgovorov in rešitev. Grčija in Grki so pripravljeni na dogovor, nismo pa pripravljeni iti na kolena To morate vsi razumeti. V imenu zelenih, gospod Lambert. Gospod predsedojoči, spoštovani kolegi, vemo, kaj je potrebno za izhod iz krize. Potrebujemo reforme strukture, zato da se Grče lahko postavi na noge. In tu imam v mislih pravično obdavčanje, ki bo pa tudi spremljeno spoštljivo do okolja in gospodarsko učinkovito. Torej gre za finančni sistem, ki naj bo eh, finančno vzdržen, vključno z najbolj ranljivimi. Prav tako je treba znižati tudi eh, obrambne stroške, razlog, eh, zaradi katerega je Grčija tako popularna v NATO. Prav tako se je treba boriti tudi proti korupciji in klientelizmu. Grška vlada, ki je bila januarja izvoljena, je včasih na neroden način, ampak vseeno pokazala, da se je pripravljena angažirati. Prav tako je treba investirati v Grčijo in vemo, da grško gospodarstvo tega trenutno ne zmore. In zahvaljujem se komisarju Timmermansu, da je pokazal, da se komisija želi angažirati, da je pripravljena na to. In eh, pomembno je, da Junkarjev načrt usmerimo v tiste države, ki ga najbolj potrebujejo, med njimi tudi Grčija. In tretje, moramo zagotoviti, da, grška, da bo grški dolg eh, vzdržen. Eh, to ni bilo vzdržno leta 2010 in tudi po drugem načrtu za reševanje Grčije ta dolg še vedno ni vzdržen in tudi naprej ne bo. Tisti, ki so ta načrt si ga zamislili in ki ga uresničujejo, kažejo ali na to, da so nekompetentni ali pa da so ideološko eh, tako zelo eh, neodgovorni in tako zelo trmasti, da eh, želijo za vsako ceno ta načrt uresničiti. Albert Einstein je rekel, norost izhaja iz tega, da delamo vedno isto ob upanju, da bomo prišli do drugih rezultatov. Upam, da bo prišlo tu do pametnih rešitev na svetu in ne to vrstnih norosti. Torej, tako eh, Evropska centralna banka kot tudi posojilodajalci želijo neuspeh, želijo da Grčija zapusti evroobmoče. To vem, ker so mi to osebno povedali in to se mi zdi neodgovorno. Lahko razumem, da določena politična opcija, ki se odmika od te enotne miselnosti, lahko nekaterim gre na živce. Ampak še vedno bi bilo politično neodgovorno, če bi to opcijo zavrnili, kajti to pomeni, da bo in odprti, odprli vrata tistim in tudi v tej hiši jih imamo, eh, ki največ profitirajo na strahu in ustrahovanju. V imenu skupine EFDD dobi besedo gospod Natl. Um, well. Predsedujoči, med eh, volitvami lani smo v UKI poslišali, da smo nori, ko govorimo o Evropski vojski. Sedaj, pa je gospod Timmermans dejal, citiram, Evropska vojska je dolgoročni evropski cilj. Torej, hvala lepa, gospod Timmermans, za pojasnilo pred referendumom. Jasno je, da so tri najpomembnejše vprašanja Evropskega sveta, kako bo Evropska unija se ukvarjala z vprašanjem migracij, kontroverzna pogodba TTIP in seveda Grčija. Prvič, migracije. včeraj smo imeli veliko težav, veliko britanskih predstavnikov ni moglo priti sem zaradi kaosa v Kalaju, kjer je bila stavka in begunci so bili vse posod, skušali so se ukrcati na trekte in priti v Britanijo. In eh, zato je bil čanel zaprt, predor zaprt, vendar pa. To ni nič v primerjavi s tem, kar bi naj prišlo. Pol milijona migrantov v sredozemlju imamo, ki so pripravljeni na pot v Evropo. In pol milijona, se sedaj prebija skozi Afriko in Bližnji vzhod. In kar je še huje, ne vemo, kdo so ti ljudje v resnici. Pravijo nam, da jih ISIS uporablja za to, da izvaja svojo zlobno ideologijo in da to uveljavlja tudi na naši celini. In da bo naslednji teroristični napad, eh, da je vprašanje naslednjega terorističnega napada, samo vprašanje kdaj, ne pa če. Gospod Timmermans, kaj pa naša politika, imam boljše predloge. Odgovor je pravi tako, kot ga imajo avstralci, da se torej zavarujemo in da ne bomo samo mehka sila, ampak da bomo odločeni, se bomo zavarjali pred migracijami. Sedaj pa TTIP. Vsi vemo, kaj mislite o tem. O Strasburu smo o tem že veliko slišali. Odpovedali ste glasovanje v TTIP-ju. Nismo imeli niti razprave, niti razprave. Ignorirali ste milijone evropejcev po Evropi, ki so imeli zakonite pomisleke. Naj bom jasen. TTIP je korporativna zarota. Tako bodo kmetje, bolniki in MSP najbolj prizadeti. Nepošteno prednost bodo dobile velike korporacije. To, je, to so sanje lobistov. 30 tisoč lobistov imamo v Bruslju. To je več kot 40 na vsakega poslanca. Več jih je kot v Washingtonu DC. In Seveda zato ni presenetljivo, da komisija in velike skupine v parlamentu podpirajo TTIP. Ljudi skrbijo negativne posledice TTIP-ja in premustiti moramo razlike in biti enotni, kar se tiče tega skrivnostnega dogovora. In potem na koncu. Želim izraziti sočutje z Grki, ki jih je EU izropala. Zibelka civilizacije je sedaj ogrožena strani Evropske unije. To je grozno. Tako da potrebno se je torej upreti proti TTIP-ju in bodimo enotno, enotni pri naši podpori Grkom. Hvala lepa. Per correttezza di informazione. No. Da vas eh, še ustrezno seznanim eh, oziroma popravim, se je predsednik Šulc odločil, da bo prestavil glasovanje in tudi prestavili smo razpravo. Nismo torej razveljavili ne glasovanja in eh, tudi ne razprave. Sedaj pa Marin Lepen. Gospod predsedujoči, iskali ste me v prvi vrsti, kaj ne? Ampak demokracija v tem parlamentu ima težave. No, eh, nekaj vrst eh, smo že preskočili, ampak eh, ta parlament, ki tako zelo spoštuje vse skupine in demokracijo, upam, da bo našel rešitev za to, kar je grozna diskriminacija. Torej, spoštovani poslanci, pogajanja Evropske unije z Grčije so resnično strahovita torej Brusel uh, eh, ničesar ne bo spustil z rok in uh, zahteva od Grčije, da izvede vse reforme, ki so doslej že uničile grško gospodarstvo. In to nima nobenega smisla, tudi iz finančnega vid Grčije se zahteva nekaj, kar nima nobenega smisla. Torej vemo, da ima Grčija dolg 180 odstotkov svojega brutonacionalnega proizvoda. Nima nobene možnosti, da vrne to posojilo oziroma ta dolg in resnično gre tu za neko zasužnjenje s tem dolgom, čeprav je bilo to že 500 let pred, 500 let pred Kristusom odpravljeno v Saloniku. Torej, kaj se bo zgodilo, če bo Grčija obubožala in eh, ne bo mogla do 30. junija plačati svojega dolga. Torej, vemo, da smo enotni mehanizem za reševanje tovrstnih situacij tu v tej eh, parlamentu sprejeli. In kaj to pomeni? To pomeni, da bomo Grčiji Eh, zaplenili vse eh, prihranke pod 100 tisoč evrov in tako dalje. Pravite, da lahko Evropska komisija po šestem členu eh, ta zaseg zniža na koliko? Na 20 tisoč evrov, na nič evrov? Naj vam preberem ta šesti člen. Torej, teh 100 tisoč evrov je treba uh, Eh, pregledati redno na osnovi eh, finančne situacije. No, ampak naslednji takšen pregled je predviden za januar 2020. Razen, razen, če bi bilo to zaradi zunanjih okoliščinah potrebno organizirati prej. No, kdaj bodo državljani Evropske unije razumeli, kaj v resnici počnete. Žal bo to verjetno prepozno, do takrat boste uspeli že vse uničiti in eh, na ta način boste omogočili med drugim tudi zasek eh, vseh eh, prihrankov v Grčiji, pa tudi drugot. Gospodje poslanci, mislim, da je treba nehati s to norostjo, treba se je vrniti na demokracijo in treba je vsakemu ljudstvu vrniti svojo nacionalno dostojanstvo. La parola all'onorevole Papadakis. Besedo dobi gospod Papadakis v imenu nepovezanih poslancev. Micro, please.